Dear colleagues, thank you very much. Kolegi in kolegice, hvala, da ste zasedli svoja mesta. Nadaljevali bomo z sejo. Naslednja točka na dnevnem redu pa je situacija v sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji. Pred nami je izmenjava mnen, po začetku izmenjave mnen o strateškem poročilu v odboru Libe 14. aprila bomo danes eh, to razpravo posvetili solidarnosti in pa pravični porazdelitvi odgovornosti, vključno z operacijami iskanja in reševanja na morju. Tukaj zdaj pozdravljam naše goste, gospa Zoe Konstantinopulu, ki je predsednica Grškega parlamenta. Z nami je tudi admiral Filippo Marija Fofi, ki je poveljnik italijanske mornarice. Potem je z nami tudi Martin Sverib, ki je direktor priobalne reševalne službe za migrante in pa profesor Filip De Brujker, MPC EUI, koordinator omrežja Odiseus. Hvala vsem, da ste prišli k nam v parlament. Prosim za tišino v dvorani. Najprej pa bi rad pojasnil, kako bo potekala ta razprava. Najprej boste besedo dobili obi soporočevalki, gospe Roberta Mecola in gospa Cecil Kenge. Oni dve boste naredili uvod v to zasedanje. Po prispevkih naših gostov pa bomo imeli tudi čas za vprašanja in odgovore. Najprej bomo besedo dali soporočevalkama in poročevalcem v senci. Potem bodo na vrsti koordinatorji in še drugi člani in članice odbora Libe. če se vsi strinjate, lahko kar začnemo. In najprej bo spregovorila gospa Metsola. Izvolite. Hvala, Jan Filip. Hvala vsem gostom, da ste si vzeli čas in prišli k nam. Govorila bom angliško. Na eh, tisoče ljudi je bilo že rešenih v sredozemlju v zadnjem tednu. In nimamo več časa, da uh, razpravljamo o porazdelitvi bremen in o tem, da je treba ukrepiti operacije iskanja in reševanja na morju. Uh, o reševanju in uh, življenju govorimo skozi statistiko, ampak uh, moramo biti tudi občutljivi na prizore, ki smo jim priča v sredozemlju. Uh, pogosto pa na to gledamo so, samo kot neko novo novico, ki jo lahko na televiziji tudi izključimo. Tukaj gre za otroke in starše, vsi imajo življenja, vsi imajo družine in pri tej občutljivi temi ne smemo pozabiti na človeški vidik. Tukaj so z nami ljudje, ki imajo več praktičnih izkušenj z reševanjem ljudi eh, kot večina. Z nami je poveljnik eh, Eh, italijanske mornarice, potem eh, vodja organizacije MOAS in eh, vi vsi ste koordinirali reševalne operacije v zadnjih letih. Rada bi se vam zahvalila, vam in vašim ekipam, za vaše prizadevanje. Hvaležni smo za ljudi, ki ste jih rešili. Vsi so se postavili v hudo nevarnost za to, da bi si izboljšali življenje. Eh, in takih ljudi vsak dan več. Sama prihajam z Malte in vem, kako nujen je ta poziv. Države članice pozivamo naj vložijo več sredstev v misije reševanja in iskanja. Eh, vendar pa eh, ne smeti samo za odziv na nujno situacijo, ko se ta že zgodi in ta pojav tudi ne bo izginil čez noč. Eh, potrebujemo eh, trajne operacije iskanja in reševanja na morju, ki bodo tudi ustrezno financirane. Frontexu je treba zagotoviti ustrezna sredstva in eh, organizirati misije tako, da bomo rešili kaj, kar največ življenj. Pozdravljam načrt komisije in pa tudi zavezo sveta, da bodo ukrepili svoja prizadevanja. To je namreč nujnega pomena dolgo časa se že ukvarjam eh, s tem in videla sem, da pogosto eh, taki načrti pristanejo tudi v predalu. Zato upam, da bo vsaka država članica dejansko izpolnila svoje zaveze. No, eh, pogosto pa v medijih berem, da se dodatna sredstva, ki jih želimo nameniti za te operacije, pogosto ki zaustavijo oziroma naletijo na ovire. Države članice so se že odzvale, nekatere so se, nekatere se še morajo. In eh, naše sporočilo je, da mora vsaka država biti solidarna, vendar pa to sporočilo še ni doseglo vseh. Lizbonska pogodba je povdarila načelo solidarnosti, ampak eh, take razprave potekajo že desetletja in sicer od prve razprave o ustavi za Evropo naprej naprej moramo in zato potrebujemo politično voljo, potrebujemo mehanizem solidarnosti, ki bo obvezujoč in bo omogočal eh, pravično porazdelitev prosilcev za azil po vseh državah članicah EU. To ni izziv, s katerim bi se lahko Italija, Malta ali Grčija soočile same. Pogosto se solidarnost eh, razlaga kot na eh, neko namenjanje denarja za cilj, ki potem ni dosežen naše agencije so pri vsem skupaj zelo pomembne, ampak eh, ne morejo nadomestiti eh, solidarnosti v obliki nekega mehanizma za porazdelitev bremen. Solidarnost eh, moramo kazati tudi z državami, predvsem v subsaharski Afriki in pa na Afriškem rogu, In okrepiti je treba diplomatska prizadevanja, da bo Libija postala stabilna. Sodelovati moramo z eh, državami v regiji in samo, če bomo imeli tak dolgoročen pristop, bomo lahko prekinili izkoriščanje eh, ranljivih skupin ljudi. Sodelovati je treba z lokalnimi organi in omogočiti, da se pomoč in investicije v teh državah uporabljajo na najboljši možen način. Eh, ne samo, da. Eh, prekinemo s temi kriminalnimi združbami, ampak da tudi ljudem omogočimo dostojno življenje. E, tistim imigrantom, ki eh, lahko eh, dobijo zaščito v Evropi, jo tudi, morajo, jo tudi moramo zagotoviti. Naše poročilo bo jasno pokazalo, da so solidarnost. Eh, in no, porodelitev odgovornosti ter operacije reševanja samo en del holističnega pristopa glede tega, kako se boriti proti trgovcem z ljudmi. Razmisliti je treba o humanitarnih vizumih, potem politike preseljevanja in vračanja moramo ponovno pregledati in pomagati ljudem ter začeti izvajati skupno evropsko azilsko politiko. Danes bomo obravnavali en vidik, od katerega so odvisni vsi drugi in tukaj resnično moramo najti pravo ravnotežje. Želim si, da bi dosegli situacijo, ko bodo eh, zasebno financirane nevladne organizacije, kot so MOAS in druge, eh, ko ne bodo več. Eh, potrebne, ko bodo države članice eh, prevzele svoj del odgovornosti. To je sredozemlje, in Evropska unija, kakršno si sama želim videti. Hvala. Uh, Ms... uh, naslednja je na vrsti soporočevalka, gospa Kienga, izvolite. Hvala. Tudi sama se zahvaljujem našim današnjim gostom. Danes se bomo lotili uh, prave vsebine te teme in mislim, da lahko na ta način ustvarimo neko politično upravljanje za prihodnost, ki bo temeljilo na načelu solidarnosti. Mogoče bi malo razložila metodologijo, ki jo uporabljamo, delamo na tehnični ravni, imamo pa tudi politične vidike pri našem delu in ti so tudi zelo močni. Danes Eh, se bomo lotili osebine 80. člena eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Tukaj imamo eh, pragove, prek katerih oziroma pragove za določanje ukrepa solidarnosti. Zanima nas, ali bo uporaba tega člena samo opcija, Torej, ali bodo institucije tiste, ali bo na koncu svet tisti, ki se bo odločil. Mm, kar nekaj pravnih zank je še, ki jih bo treba razvozlati, tako da bomo lahko dali pravo vsebino eh, temu dokumentu. Azilno politiko moramo ponovno proučiti in, in zagotoviti, da bomo imeli pravo izvajanje tudi direktive o e, začasni zaščiti iz leta 2011. E, poleg tega moramo začeti bolje uporabljati e, programe preseljevanja, ki že obstajajo. Potrebujemo tudi zavezujoče cilje porazdelitve migrantov. Skupaj s kolegi bomo skušali najti ustrezno ravnotežje obstaja tudi potreba po varnosti. To je bilo povdarjeno na zadnjem vrhu sveta. Omenila bom tudi resolucijo, ki je bila sprejeta v Strasburu prejšnji teden. Prihaja do ogromne spremembe, na katero se moramo navaditi in se ji prilagoditi. Kratkoročno bomo potrebovali politične pobude in tudi veliko bolj ambiciozen pristop, tako da bomo lahko uskladili uh, interese varnosti eh, v gostujočih državah in pa uh, pravice in pa varne poti za migrante. Pravice morajo biti v središču vsake politike in uh, zagotoviti moramo ustrezno spoštovanje tistih, ki umirajo v sredozemlju. Nesprejemljivo je, da je naše more postalo pokopališče. Potrebujemo bolj uh, daljnosežen pristop. Operacija Mare Nostrum se je izvajala lansko leto in v enem letu so rešili ogromno migrantov. Zagotovili so tudi, uh, da je bilo 300 uh, eh, tihotapcev pripeljanih pred roko pravice. Uh, sama kot italijanka sem ponosna na to, da sem bila vključena v to pobudo. Veselim se eh, že, eh, da nam bo spregovoril predstavnik naše eh, mornarice. Prepričana sem, da Maren Ustrum in Triton nista enaki operaciji, nista enakovredni. Treba izpoštovati osnovna načela Evropske unije in zagotoviti prave operacije iskanja in reševanja. Če želimo, da vse skupaj postane operativno na odprtem morju, potem morajo biti vključene vse države članice. Mi nismo edini, ki eh, to trdimo. Parlamenti držav so pred kratkim tudi sprejeli resolucijo o reševanju na morju, tudi glavne mednarodne institucije in humanitarne institucije so pozivale k skupni pobudi vseh držav članic. Spoštovani predsedujoči, dragi kolegi, eh, stopili smo na politično pot, ki deluje po načelu, da je človeško življenje najpomembnejše. Želimo si paradigmatske spremembe, tako da bomo lahko prišli do sistema, ki bo temeljil na solidarnosti. Hvala. Hvala, gospa Kjenge. Zdaj pa bomo prisluhnili govorcem, ki so z nami. Prvi bo admiral eh, Filippo Marija Fofi, ki je poveljnik italijanske mornarice. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Veliko čast mi je, da lahko predstavim naše dejavnosti tukaj pred vami. Govoril bom italijansko sem pa potem pripravljen odgovarjati tudi v angliščini, če bo to potrebno. Govoril bom o Mare Nostrum. E, to je izkušnja italijanske mornarice, ki se je začela leta 2013 e, in trajala do sredine leta 2014. to je bil odziv italijanske vlade na situacijo, ki je bila že zelo očitna vsem opazovalcem. Namreč, eh, da se je priseljevanje prek sredozemlja zelo povečalo, eh, zato je bila potrebna taka nujna operacija. Oktobra 2013 je prišlo do dveh tragičnih dogodkov v bližini Lampeduse eh, in Malte, Mm, ta dva dogodka sta še pospešila našo odločitev. 18. oktobra 2013 smo začeli eh, s to misijo. To je bila misija, ki je temeljila na predpostavki, da ne moramo samo izvajati humanitarnih dejavnosti iskanja in reševanja, ampak se je treba odzvati tudi na probleme varnosti na morju, probleme uh, varnosti ladi in uh, zagotoviti tudi, da ne bo prihajalo do nezakonitih dejavnosti na morju. Eh, imeli smo geopolitičen okvir, vendar ga zdaj ne bom opisoval, rad bi vas samo spomnil, da v 98 odstotkih eh, pri migrantih gre za ljudi, ki prihajajo iz obupane situacije. Eh, obupani so in zato se tudi ukrcajo na ta nevarna plovila. na uh, projekciji lahko vidite uh, zeleno črto, ki prikazuje obdobje maja 2012. Uh, eh, rdeča linija pa predstavlja skokovito povečanje. In na to se je morala odzvati italijanska vlada. Ljudje so bili prepričani, da je ta operacija prispevala eh, k povečanju Na povečanje prehodov sredozemlja pa vplivajo številne krize eh, na južni strani sredozemlja. Operacija Mare Nostrum eh, je odvisna tudi od sezone, pojav se ni takoj zmanjšal. Upamo, da eh, se bo število začelo spet zmanjševati. Eh, no, ideja Eh, je bila, da rešimo vse tiste, ki tvegajo svoja življenja na tej poti, pa tudi, da se borimo proti nezakonitosti, ne samo povezani s tih otapljanjem ljudi, ampak tudi z drugimi dejavnostmi. To že počnemo tudi v drugih delih sveta, eh, naprimer v Indijskem oceanu in Gvinejskem zalivu. No, potem pa smo začeli z operacijo še v sredozemlju. Na naslednji prosojnici lahko vidite glavne tokove priseljevanja. Ti v glavnem izvirajo iz eh, vzhodnega in južnega sredozemlja, predvsem iz Libije. Obstajajo razlike glede na eh, prevoz, ki je na voljo, pomembno je, da tudi čim prej najdemo plovila, ki prevažajo migrante. Mm, zato potrebujemo dokaze, ki jih lahko eh, tudi predstavimo na sodiščih in eh, sodišča prosimo oziroma pravosodni sistem prosimo, da ukrepa. Tukaj ne gre samo za trgovanje z ljudmi, ampak za splošen boj proti organiziranemu kriminalu. No, na naslednji eh, prosojnici lahko vidite prevozna sredstva, ki so na voljo mornarici na odprtem morju. Imamo velike enote, eh, ki vključujejo tudi policijo, zdravniške ekipe in tako naprej. Imamo pa tudi enote, ki so manjše in delujejo ob obali. E, obstaja pa tudi nadzor e, iz zraka, torej imamo drone, imamo helikopterje in mm, na ta način zbiramo dokaze proti tistim, ki so odgovorni za tihotapljenje ljudi. Pet ladij je vse čas na morju in upoštevajo tudi pogoje na morju, tokove, vetrove in tako naprej. Tukaj lahko vidite tunizijsko obalo. Mm. In sicer gre za območje, ki je uh, trikrat večjo, večje od Sicilije. Za uspeh uh, je potrebno sodelovanje vseh uh, agencij in vseh akterjev. Uh, na evropski ravni bodo morale sodelovati vse države članice. Potreben pa je tudi sistem za izmenjavo informacij, uh, torej več uh, plasten sistem za različne informacije. te informacije je treba tudi sproti posodabljati, tako da točno vemo, kaj se dogaja v določenem trenutku na morju. Jasno je treba tudi povedati, kaj bi se lahko zgodilo, če bi prišlo do konflikta interesov. Imamo tudi delovno skupino, Eh, in pa nevladne organizacije, ki so vključene eh, v to in lahko takoj eh, izvedejo določene preizkuse, biometrične preizkuse in druge. In na ta način smo bili tako uspešni. Ker mi že zmanjkuje časa, bom razložil še naslednjo prosojnico. No, eh, več operacij poteka hkrati. In eh, včasih je treba ukrepati res nujno, zagotoviti eh, helikopterje in zdravniško oskrbo pacijentom oziroma ponesrečenim, ki so v življenski nevarnosti. In treba je zagotoviti tudi, da se med eh, priseljenci ne skriva nihče, ki bi lahko predstavljal nevarnost. Torej, takšno preiskovanje poteka pri kopenskih operacijah. E, taka operacija pa lahko traja eh, dva do tri dni. Um, policija tudi zbira doga, dokaze, um, prosi priče, da povedo, kaj se je zgodilo. Uh, potem pa se ugotovi tudi, ali obstajajo v skupini uh, posameznik iz različnih etničnih skupin. Te ljudi uh, potem razdelijo in jih obravnavajo posebej najbolj ranljive skupine pa seveda dobijo tudi ustrezno zaščito. Kakšni so rezultati? V enem letu in enem mesecu smo obravnavali več kot 400 eh, eh, dogodkov, več kot 5000 oziroma več kot 150 eh, tisoč je bilo migrantov. 366 eh, ljudi je bilo aretiranih, tri mednarodne kazenske organizacije eh, so eh, smo uspeli zatreti, torej tri te kaznive združbe so propadle. 32 Eh, ladi je sodelovalo in dve podmornici. Od začetka misije eh, pa smo vedeli, da to ni rešitev za tihotapljenje eh, ljudi. To je bil samo odziv v sili, ki je bil namenjen temu, da se prepreči izguba življenj. In eh, ta cilj smo v veliki meri dosegli. Gospa Mecola je zelo jasno povedala, kakšne dejavnosti in ukrepi so potrebni. Tega ne bom ponavljal, želim pa zaključiti z naslednjim. Zelo nas skrbijo prihodi tolikšnega števila priseljencev. To so številke vseh, ki so prišli eh, na naše ozemlje v času operacije Mare Nostrum. Eh, razdeljeni so po državah. Vsi eh, smo osredotočeni na ta pojav migracij. In eh, v zadnjem času je prišlo do velikih sprememb na tem področju. Smo pred velikim problemom, soočamo se z veliko težavo, eh, ki je obstajala tudi v preteklosti in ki bo obstajala še naprej. Moramo pa se truditi, da jo rešimo. Zdaj pa imam tukaj še video posnetek, ki vam ga z veseljem pokažem.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 Thank you very much. Najlepša hvala, admiralu Fofiju. Naslednji prispevek pa je prispevek Martina Ksoereba, ki je direktor priobalne reševalne službe za migrate, migrante. Tudi vi imate na voljo 10 minut, prosim. Thank you, Chair, and thank you to... Najlepša hvala predsedajoči in hvala odboru Libe za to priložnost. Danes tu predstavljam civilno družbo in državljane Evrope in tudi državljane drugih držav sveta. Razlog za moj obisk je enostaven. Kot fundacija menimo, da ne glede na razlog, nišče si ne zasluži smrti na odprtem morju. Moas je bil vzpostavljen pred eh, manj kot enim letom. Kris um, je američan, um, Regina pa je italijanka, oba dva sta v, 30-ih, v svojih 30-ih letih in odzvala sta se na poziv, odločila sta se stopiti korak naprej, ker sta menila, da kot državljani ne smemo preprosto križem rok gledati to, kar se dogaja. Menita, da mora Evropa prevzeti vodilno pobudo. Prav tako menita, da to, kar se dogaja v Siriji, Eritreji in Libiji, ni samo vprašanje, ki naj ga razreši Evropa. Menita, da se mora celoten svet odzvati na to krizo. Menita, da je to globalni problem, ki zahteva globalne rešitve. zelo težko nam je bilo oblikovati naš ukrep. Kristofer in Regina sta začela sodelovati v začetku leta 2013. Odločila sta se zato, ko sta bila na počitnicah v Lampeduzi, ko sta videla mm, jakno, ki je plavala v vodi in vprašala sta pri obalno, obalno stražo, zakaj je tako in uh, obalna straža jim je dejala, da je to zato, ker verjetno lastnik uh, Jopiča ni več živ. Zato sta se odločila, da nekaj ukrenete. Zadeve pa so bile težavne zaradi tega, ker se zavedamo, da je bilo dosedaj to v pristojnosti mm, držav, članic, predvsem priobalnih držav. Dokler pa ljudje umirajo na morju, pa bi morali obstajati organizacije, kot smo mi. Mi bi morali odigrati vlogo. Kot je dejala gospod Mecola, bo naš cilj še naprej ta, da ne bi bilo več potrebe po MOAS-u, torej da bomo prišli do te točke, ko, MOAS, ko bo MOAS odveč. Kaj je MOAS? Zamisel je enostavna, gre za 34 metrov dolgo, dolg čovn in kot vsak čovn imamo pravno obvezo, da pomagamo drugim plovilom v stiski. Razlika med nami in drugimi plovili v primerjavi z naprimer plovili obalne službe ali pa z um, primerjavo operacijo Mare Nostrom, naša naloga ni, da prevažamo kontejnerje s hrano in drugimi, um, in drugimi elementi, uh, naša misija je reševanje življenj. Mi smo obligovani tako, da rešujemo življenja na morju. Čovn je bil kupljen in opremljen s tem v mislih. Operacija pa je kompleksna. Ni dovolj, da imate pač srce na pravem mestu, morate biti profesionalni in pripravljeni kajti ko gre eh, za obsežne operacije reševanja, gre za zelo kompleksna prizadevanja. Prejšnjo soboto smo šli na primer na morje in v 12 urah smo že prejeli prvi klic na pomoč strani lokalnega koordinacijskega centra za reševanje in v teh 12 urah smo začeli delovati pri zelo kompleksni reš operaciji reševanja v 369 oseb, 60 oseb je bilo ženskim, približno 45 izmed teh oseb je bilo otrok. Tako da operacije so kompleksne, profesionalno morate delovati in uh, zagotoviti morate nekaj, kar je zelo vseobsegajoče in mislim, da mi to tudi zagotavljamo. Ne ukvarjamo samo z iskanjem in reševanjem. Uporabljamo tudi najnovejšo tehnologijo, naprimer uporabljamo drone za humanitarne namene. Lani, naprimer, in to je zelo pomembno, to bi rad izpostavil, smo se povezali z um, zdravniki brez meja zaradi tega, ker menimo, da tisto, kar se zahteva na morju, morda presega obseg iskanja in reševanja. Letos imamo veliko bolje opremljeno kliniko, ki, v kateri služijo zdravniki brez meja, ki oskrbuje rešene osebe po operacijah reševanja. Tako kot lani torej iščemo in rešujemo in se odzivamo na pozive centra za usklajevanje reševalnih eh, operacij. Letos pa smo torej občutili tudi potrebo potem, da bi se odzvali na potrebe ljudi, ki jih rešimo. Torej, da jim pomagamo že na samem začetku. Zadnjič sem se pogovarjal z enim izmed zdravnikov organizacije Zdravniki brez meja. In ta zdravnica mm, je dejala nekaj, kar je takoj pritegnilo mojo pozornost. Dejala je, da kljub mrazu, In eh, kljub eh, razborjenju so vsi, ki so bili na naši ladji, po nekaj urah takoj zaspali. In vprašala je, zakaj je tako. Spraševala jih je, zakaj ste skoraj da takoj zaspali. In odgovor je bil zelo enostaven, ampak zelo poveden. Dajali so, da je bila za njih to prva noč, ko so imeli občutek, da lahko varno spijo. Po številnih, preštevilnih mesecih. Kakšen je naš koncept delovanja? Tudi ta je dokaj enostaven. Preden smo oblikovali MOA, smo natačno preučili določbe UNCLOSA in SOLOSA in konvencije SAR, tako da zelo dobro poznamo obveznost te države zastave in kakšna je vloga centra za usklajevanje. Prav tako smo seznanjeni s tem, kakšne so naše odgovornosti kot čovn na morju, katerega lahko zaprosimo za iskanje in reševanje. Delujemo v popolnem sodelovanju z Centrom za usklajevanje. Lani smo 25 avgusta 2014 eh, zapustili mm, pristanišče in se lotili reševanja na neraziskanem območju. In nekateri so dvomili v naš podvig. Nekateri so poskušali zaustaviti naš napredek. Nekateri naših dejanj niso nikakor podpirali so pa se vse te pripombe pravzaprav razblinile v nič, ker smo po nekaj dneh eh, prejeli klic eh, Centra za koordinacijo in po tem klicu je število še 150 eh, pozivov v, v naših še trimesečnem delovanju. Šlo je za približno 60 dni. Glede našega delovanja, tu se ne bi spuščal v podrobnosti na tej prosojnici. Naše delovanje je zelo enostavno. Delujemo na določenem območju, zelo blizu območja. Buderoj delujemo. In lani smo delovali izven območja, kjer je, se je izvajal mare Nostro. Mi delujemo nekoliko južneje. Mi poskušamo zagotoviti v prvi vrsti pomoč v prvih 12 urah, potem, ko čovn zapusti obalo. Menimo namreč, da če zgodaj zapusti omogočimo pomoč, potem so možnosti, da bi ti ljudje umrli na morju, znatno zmanjšane. Lani smo imeli torej načrt, šlo je že 60 dni delovanja, 30, 38 dni smo preživeli na morju in takrat smo uh, rešili 3000 ljudi in 1462 eh, je bilo prevzetih na naš krov. In velika večina teh oseb je na to prešla oziroma se je, je premestila na mm, ladje operacije Mare Nostrum in na to so jih sprejeli koordinacijski centri. In javno bi se rad zahvalil, čeprav smo se že v preteklosti, Mare Nostrumu za dragocen prispevek pri reševanju življenja na morju. Nekateri so se izkrcali na Siciliji. Delujemo torej na zelo specifičen način. Namesto ak z aktivizmom želimo govoriti z dejanji. Ne želimo nasprotovati, želimo navduševati. Us mislimo, da lahko nadal, napredujemo samo sodelovanjem. Na ta način se lahko torej, spopademo s krizo. Edini način, da se z njo spopademo, je torej prek sodelovanja. Sedaj pa mislim, da se moramo sredotočiti za nekaj minut še na naslednjo temo. Trenutno delujem operiramo z droni, s podobnimi droni kot, oziroma z enakimi droni, kot jih je uporabljal Mare Nostrom v preteklem letu. Kot eh, fundacija, kot zasebni akter, kot um, skupina, ki se je povezala z civilno družbo in um, zdravniki brez meja, sedaj ponujamo nekaj novega. Menimo, da sedaj obstaja priložnost, da razširimo način, načine izvajanja, iskanja in reševanja. Uporabljamo najprav, najnaprednejšo tehnologijo za to, da bi reševali življenja na morju. Poleg tega sem že omenil partnerstvo z organizacijo Zdravniki brez meja. To je torej nekaj novega, kar ponujamo. Državljani so se povezali s civilno družbo pa tudi z industrijo in drugimi akterji, ki prispevajo k našemu delovanju in sporočilo je zelo enostavno. Tako kot je dejal Filipo, tudi mi vemo, da mi ne predstavljamo rešitve. Rešitve lahko najdemo više v Rigi. Rešitve lahko najdemo v tranzitnih državah. Rešitve lahko najdemo tudi v namembnih državah. Ampak za tiste, ki menijo, da nimajo druge možnosti, kot da se lotijo nevarnega prečkanja sredozemlja, za tiste, ki se čutijo primorane, da se podajo na takšno pot, smo na voljo, zato da omilimo izgubo življenj na morju. Menimo in razumemo, da karkoli se zgodi pred tem in potem, če ta oseba utone, potem bi bila vsa prizadevanja za manj. Prosim, da zaključite. Hvala, to je vse. Imam še posnetek in je daljši od dveh minut, ki bi ga rad delil z vami. Hvala za pozornost.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 you very much, Mr. Zürich. Zürich. Najlepša hvala, gospod Zürich. Naslednji pa je gospod Filip de Brojker, ki je koordinatora mreže Odisej. In eh, prosim, da se držite desetih minut, ki jih imate na voljo, ker že nekoliko zamujamo. Prosim. Uh, very much, Mr. President. Well, Najlepša hvala, predsedujoči. Nimam video posnetka, sem eh, odvetnik in ko ste odvetnik, ki se ukvarja z azilnimi vprašanji in eh, migracijami, predvsem z azilom, potem vam eno vprašanje ne bi smelo dati spati. Kako je možno, da naprimer, predvsem v Evropi, se trudimo, da bi vzpostavili skupni evropski azilni sistem, potem pa očitno ni nobene pravne podlage, da bi prišli do te točke, ko bi se lahko na enem samem kraju pri, prijavili za azil. In mislim, da je to težavno vprašanje z pravnega vidika. Z njim se ukvarjamo že desetletja in zelo težko je opredeliti pravico do azila, ki je bila mm, porazlobljena v koščke, torej glede pravice za prošnjo za azil in pravico za prijetje azila. Zelo težko je razumeti to. Države članice pa imajo obveznost, da v določenih eh, primerjih pomagajo prosilcem, potencijalnim prosilcem za azil, da pridejo v Evropo. Prav tako, ko si pogledamo to politiko in preučimo nekaj let, ko imamo na voljo številne sklepe, ki se ne izvajajo dovolj ali pa ki niso pri, privedli do rezultatov. Me zanima, kdo se spomni prve skupine oseb, ki je umrla na Lampeduzi? Kdo se spomni prve delovne skupine oziroma namenske skupine, ki je bila takrat vzpostavljena? V sklepih sveta niti ni omembe tega, kot da bi na to pozabili in na to ponovno poskušamo uvesti nekaj na novo. Glede solidarnosti, to je vprašanje, ki mu namenjamo če dalje več, ki mu pravniki namenjamo če dalje več pozornosti. Pri tem je potreba poudariti, da je to pravno načelo. Ne gre samo za politično načelo, ne gre samo za moralno dožnost, to je pravno načelo. In člen 80 pogodbe o delovanju Evropske unije je popolnoma jasen. In kot bom nakratko poskušal pokazati, se to ne izvaja v dovoljšni meri, tako da bi iz tega lahko potegnili tudi določene sklepe. Če bomo začeli z resno razpravo o solidarnosti, bo treba razmišljati tudi o različnih tipih solidarnosti. Fizik, fizična solidarnost, prerasporeditev ljudi, finančna solidarnost, torej redistribucija finančnih sredstev in operativna solidarnost, ko gre za prerasporeditev sredstev. In ko ocenjujemo to, kar je bilo opravljeno na evropski ravni, sicer ne moremo reči, da ni bilo storjeno nič, upravičeno pa lahko rečemo, da ni bilo storjeno dovolj. Vsekakor ne dovolj. Na ravni političnih razprav bi rekel, da je ta raven političnih razprav dokaj nizka. Čisto iskreno rečeno, ko visoki predstavniki, kot so ministri, govorijo o azilu, citirajo bolj absolutne številke, ne relativne. Kaj pomeni, da moja država pozdravi oziroma sprejme več migrantov, pri tem pa ne upoštevate velikosti lastne države, ko gre za bodi si število prebivalstva v državi ali pa bogatost države. In um, ne razumem, kako si lahko drznejo visoki predstavniki držav na takšen način predstavljati številke. Mislim, da je treba začeti z razpravo o podatkih. Ta je nujno potrebna. Obžalujem, da Evropska komisija v teh letih še ni ponudila to vrstnih podatkov. Ko ocenjujemo dožnosti držav članic, seveda ne gre za enostavno nalogo, treba je upoštevati kriterije, ki bodo seveda obravnavani z političnega vidika v določeni meri. Ampak, ko pregledamo situacijo, je v državah eh, jasna. Nekatere države storijo dovolj, nekatere premalo, nekatere pa prav nič. In zanimivo bi bilo nadaljevati z razpravo ne le z vidika kvot, temveč tudi z vidika zmogljivosti. Tako bi lahko preverili, ali države, ki imajo določeno kvoto, imajo tudi zmožnost, da se spopadajo s takšnimi številkami, ki naj bi jim jih eh, dodelili. Potem glede posameznih držav se zastavlja vprašanje, ali smo objektivno preučili Dublinsko uredbo. Potem, ko je Evropska komisija dejala, da je to nemogoče, kar je dokaj nenavadno, glede na to, da nam komisija lahko pove, koliko rib lahko izplenimo iz morja, zato da bi zaščitili Mm, pomorske vire. V sporočilu pa smo prebrali, da je popolnoma nemogoče oceniti dublinsko uredbo, ampak očitno zdaj do te ocene bo prišlo. Vemo pa, da če bo to, ta analiza opravljena iskreno, potem bomo ugotovili, da je treba bodi si popolnoma spremeniti ta sistem ali pa ga dopolniti prek um, korenitih sprememb. Seveda bo prišlo do težav glede načina izvedbe. Ko gre za izvajanje prerasporeditve oseb, kar je zelo težavno vprašanje, bi vas tu opozoril na dokument, ki ga je pripravil Ilel eh, Rapoport, ki je ekonomist, eh, s katerim sodelujem v Italiji na področju migracijske politike. Predlagal je, da bi določili kvote, ampak da bi državam članicam predlagali, da trgujejo s temi kvotami, zato da bi čim bolj um, upoštevali tudi preference migrantov in preference držav članic. In to je zelo nenavaden način uh, obravnavanja te teme. Ampak glede na to, da smo se znašli v velikih državah, bi bilo treba razmisliti tudi o, o to vrstnem predlogu. In glede analize. Tu se seveda v razpravah ne moramo omejiti samo na migracijsko politiko. Solidarnost je globalno vprašanje. To bi moralo obsegati vsaj vprašanje zunanjih meja, kot kaže primer Italije. Jasno je, da obstaja povezava med solidarnostjo, nadzorom meja in eh, azilno politiko takšno je in s tem smo prišli tudi do razprave o prihodnosti Frontexa. Kako bo s Frontexom v prihodnosti? Ali bom, mu bomo dali na voljo več denarja? Ali lahko to še vedno počnemo, ne da bi preoblikovali Frontex v bolj celovit organ, ki bi morda nekega dne lahko postal tudi organ eh, sestavljen iz um, Evropske mejne straže. Ne bom se spuščal v nadaljne podrobnosti, rad bi podal samo glavne rezultate mojih analiz. In preden zaključim, bi rad omenil še dva elementa. Najprej, člen 80 pogodbe je po mojem mnenju kršen. Mislim, da prihaja do kršitve evropskega prava pri tej točki. Člen se ne izvaja, ne izvaja se ga dovolj strani institucij. In tudi s kolegi smo se prejšnji teden na sestanku strinjali, da gre tu za utemeljeno kršitev, ker se diskrecijska pravica prepušča Evropski uniji, ko je treba izvajati solidarnost, kajti določba pravi v največji možni meri. Z pravnega vidika menimo, da prihaja do prave kršitve, do resne kršitve. Pri vsem tem je popolnoma jasno, da ni bilo storjeno nič eh, z vidika začasne zaščite. Imamo namreč orodje za spopadanje s krizo. Imamo nekatere elemente za izvajanje solidarnosti. Ni pa bil podan še noben eh, predlog strani Evropske komisije za to, da bi ta mehanizem uporabili. Zato menim, da če sedaj, v prihodnih tednih, ne bo prišlo do resnega napredka, če ne bomo ničesar začeli izvajati, bi se morda lahko parlament odločil, da bi pred sodiščem sprožil sodbo proti komisiji zaradi neokrepanja, kot v preteklosti, naprimer, kjer že poznamo nekatere zadeve. Sicer to ne bi bil dober rezultat, to bi bil samo pravni rezultat, ampak mislim, da bi bil to res eh, skrajni ukrep sedaj pa mi je čas potekal. Naj še glede solidarnosti nekaj dodam. Gre seveda za notranjo razpravo. In tu sem omenil predvsem notranjo razsežnost. Ne smemo pa pozabiti tudi na zunanjo razsežnost. Seveda ne moremo raz, razpredati o prerasporeditvi velike številke prosilcev za izvil, ki prihajajo v Evropsko unijo, pri tem pa pozabljamo na, na tisoče, na milijone ljudi, ki so v Jordani, v Libanonu ali v Turčiji prejeli status azilanta. To moramo upoštevati, to je bolj politično vprašanje kot pravno, zato da ne bi izpadli smešni. Ne smemo pozabiti, da konec konca ne sprejmemo toliko azilantov in migrantov. Najlepša hvala. Much, hvala lepa, gospod De Brojker. Sedaj bi rad eh, dal besedo gospe Konstantopolu, ki je predsednica grškega parlamenta. In mislim, da je to tudi ustrezen trenutek, kajti to je ena izmed tistih tem, kjer moramo Evropski in nacionalni parlament sodelovati. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res eh, mi je v čast, da sem eh, bila povabljena pred vaš odbor. Odbor ki je zame in za grški parlament eh, zelo pomemben, ključen za smer, ki jo bo obrala Evropa. Torej, odbor Libe se ne more izogniti razprave o tem pomembnem vprašanju in ne more se izogniti pogledu na migracijske in begunske tokove z vidika človekovih pravic. Spregovorila bom samo o temeljnih pravicah, ki jih najdemo v temeljni listini in sicer pravica do dostojanstva, do življenja, prepoved eh, mučenja, zaščita osebnih podatkov, pravica do azila, zaščita v primeru. Eh, um, v primeru um, pregona in vračanja in eh, to so ključne pravice, to so mednarodne obveznosti, ki, jih, ki morajo biti zagotovljene vsem posameznikom tako na uh, območje Evropske unije kot tistim, ki želijo na območje Evropske unije priti. Sedaj bom nadaljevala v grščini. Hvala lepa. Torej, eh, današnje vprašanje nas lahko spomne samo na to, da holističen pristop k priseljevanju ne more biti nekaj, kar lahko obravnavamo ločeno od razlogov za priseljevanje. Torej, do tega prihaja zaradi vojn, zaradi konfliktov, zaradi totalitarnih režimov, zaradi diktatur, zaradi avtor, avtoritarnih režimov, režimov, ki posegajo v njihove svoboščine in pravice. In to izhaja iz eh, ne človeških okoliščin, v katerih eh, ti ljudje živijo. V Grčiji je toliko priseljencev kot beguncev, zelo veliko priseljencev, zelo veliko beguncev. Istočasno pa je Grčija v zadnjih petih letih postala tudi država, iz katere se ljudje odseljujejo in sicer zaradi te zelo krute, grozne krize, ki je tako zelo prizadela našo državo. Grčija je bila država, ki je bila najbolj prizadeta in eh, ta kriza je ne le finančna, temveč tudi humanitarna. In sicer odkar je moja država utrpela režim vrčevalnih ukrepov. Pomembno je, da vaš odbor ve, da imamo na stotine tisočev znanstvenikov moje generacije ali še mlajših, ki so se bili prisiljeni odseliti iz Grčije zato, ker v Grčiji ne morejo živeti dostojanstveno in svobodno. Pomembno je, da imamo pred očmi vse te elemente, ko govorimo o solidarnosti, kajti solidarnost ni nekaj, kar lahko oštevilčimo, izmerimo. To je nekaj, kar ima drugačno vsebino in to ljudem, prebivalcev določene države, pa tudi priseljencem, da možnost, da živijo svoje življenje na dostojanstven način. Sredozemlje je v zadnjih letih postalo skupna grobnica. Tu ni dovolj, da navajamo številke. Moramo govoriti o beguncih in priseljencih kot o ljudeh. Moramo razumeti, kaj to pomeni, če ste pripravljeni tvegati svoje življenje s tem, da se ukrcate v praktično na en brod, zato da bežite pred okoliščinami, ki ogrožajo vašo svobodo in vaše življenje. V času božičnih praznikov 2014 je prišlo do grozne nesreče. Tam eh, so bili med žrtvami grški potniki, ki so potovali iz Grčije v Italijo grški državljani so na televizijskih ekranih lahko sledili tej drami praktično uživo in videli, kaj pomeni, če človek umre v ledeni vodi sredozemlja. In drama teh žrtev, o katerih nikoli nismo nič slišali, katerih starši se prav tako niso izrazili, niso pojavili na televiziji, kljub temu pa so ti ljudje umrli v sredozemlju. Treba je priseljencem tudi dati besedo, dati glas. Grški parlament je 29. marca 2015 odprl vrata proti rasističnim organizacijam, združenjem žrtev, in organiziral razpravo in zaslišanje, ki je bilo tudi neposredno prenašano po, pa, na parlamentarnem kanalu. In to je pomemben korak v smeri nekega politike, s katero želimo dati človeški obraz tem priseljencem. Takrat smo tudi, se tudi spomnili eh, mlade Sirike, ki je bila stara 19 let in ki se je septembra 2013 eh, tri dni borila proti valovom, potem ko je njena ladja potonila, se pravi ladja, na katero se je ukrcala na kreti in v rokah je imela dva dojenčka, ki nista bila njena. En je umrl, drugi pa je preživel. Ta mlada Sirika je moderna junakinja, je dokaz za to, da človeško življenje in človekove pravice so tu resnično ogre, ogrožene. Ne moremo govoriti v tehničnem jeziku, ko govorimo o tem. Mi kot poslanci, mi kot eh, zastopniki naših državljanov in družb moramo govoriti na jasen, human način. In sicer moramo govoriti o ljudeh in ta črni humor ne sme biti nekaj, kar si vlade lahko privoščijo. Kaj ti, o tem smo veliko slišali v moji državi, črni humor je bil zelo prisoten, ko smo govorili o vračanju priseljencev in eh, beguncev ki smo jih imenovali Zeus, torej eh, to je grški bog gostoljubja. Torej, ta črni humor je nekaj, kar moramo odpraviti. Čisto jasna bom. Ta logika nične tolerance in pa eh, Evrope za svojimi zidovi, to je itak že politika, ki je obsojena na neuspeh, kajti če si samo predstavljate, kako bomo zaprli meje in kako bomo zaprli sredozemlje, vidite, da je to nesmiselno. Ampak eh, to je omogočilo in dalo vsebino tudi tej grožnji ksenofobije in rasizma. Tako na ravni evropskega kot nacionalnih parlamentov imamo dožnost, da sprejmemo pobude, ki bodo te vrste, da bodo naši državljani lahko ponosni na svoje izvoljene zastopnike. Torej, sama nimam videoposnetka, Eh, ki bi pokazal, zakaj smo lahko ponosni, tako kot eh, so to storili moji kolegi, ampak želela bi izpostaviti dejavnost, eh, ki se osredotoča na temeljne pravice, na človekovo dostojanstvo, na pravno državo in to je dejavnost, ki bo odpravila te grozne krivice, Evropa je postala zelo negostoljubna in pravzaprav je postala pokopališče za tiste, ki se želijo zateči k nam. Torej, Evropski parlament eh, po eh, sklepu iz decembra 2014 in na podlagi eh, sklepov Evropskega sveta in pa konference parlamentov Evropske unije. Torej vsi ti sklepi, to niso konec eh, tega procesa, temveč začetek. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament, eh, vsi skupaj moramo na učinkovit način način, narediti več kot samo pridigati o tem, da si je treba na solidaren način begunce in priseljence razdeliti. Ne, treba je pozvati tudi na spoštovanje konvencij in pravnih instrumentov in na ta način zagotoviti, da bo Evropa ščitila vsa človeška življenja. Um, Hvala lepa. Malce dlje so predstavitve trajale, kot smo predvideli, zato imamo sedaj pol ure za izmenjavo z. Uh, člani parlamenta, torej to so lahko tudi vprašanja, zato moramo predvideti malo časa tudi za odgovore. Sedaj bi najprej dal besedo vsem poslancem, ki so poročevalci, poročevalci v senci ali koordinatori. In na to še sedem drugih poslancev, ki so na seznamu. In to pomeni, da mm, ne smejo prispevki presegati časa ene minute. Prosim, če se lahko osredotočite na najpomembnejše, kar želite povedati. In začeli bomo z gospo Mecolo ELS. Hvala lepa. Vem, da sem eh, že spregovorila in to odlje, kot eh, bi morala prej. Zelo nakratko. Nečesa prej nisem omenila v zvezi z agendo, ki jo bo Evropska komisija v nekaj dnevih eh, objavila. Govorili bomo o tem v, v Strasburgu na plenarnem zasedanju. Torej vse, kar je bilo danes rečeno in vse, kar bomo še razpravljali do Strasburga, eh, mora biti vključeno v agendo, ki bo uporabna za naše državljane je največje razočaranje to oziroma bo, če se sem vrnemo z agendo Evropske komisije, ki ni dovolj konkretna, ki ne pove dovolj, kar se tiče vseh teh elementov, ki jih želimo vključiti. Ne moremo eh, še naprej govoriti brez dejanj. In tu se bom ustavila za to, da bodo lahko še drugi povedali svoje. In hvala lepa vsem, ki ste sodelovali in sodelujete v tej razpravi. Hvala lepa, gospa Kijenge, SND skupina. Hvala lepa. Torej, imam dve kratki vprašanji, samo da bodo stvari malce jasnejše. Na podlagi tega, kar smo slišali tudi strani politikov, Slišimo torej, da vsi želijo sodelovati pri tem, teh um, reševalnih operacijah, ampak na to pa ne želijo eh, sprejeti teh eh, rešenih oseb. Mene zanima, če profesor lahko pove, eh, katere pravne obveznosti so tu kršene in na to me zanima, če gospod admiral lahko pove, katere moralne obveznosti to vrstne izjave kršijo torej poleg pomorskega prava. Pa tudi gospod Ksurep, zanima me, kaj naredite z ljudmi, ko jih enkrat rešite? Hvala lepa. Cecilija Vikstrom je prva poročevalka v senci skupina Alde. Minuto imate. Hvala lepa. E, profesor De Brucker je rekel, da skupni evropski Eh, sistem za azil eh, ni skupni, če vas prav razumem. In s tem se strinjam. Šest držav članic eh, prejemajo več kot 80 odstotkov vseh prosilcev za azil v Evropski uniji. Če želimo resnično skupni sistem, potem potrebujemo centraliziran sistem, ki mora biti skupen za vse države članice in evropski v tem smislu, da ne bo uh, tega problema prepuščal državam članicam, ki, se, ki so mu izpostavljene, kot eh, smo videli v Malti in v Italiji. Res je, da sistem iz Dublina vzpostavlja nepošten sistem eh, porazdelitve prosilcev za azil. Sama sem sodelovala pri tem procesu, torej tako pri uredbi Dublin, kot sedaj tudi pri um, sodbi sodišča na to temo. Torej, zakaj potrebujemo centraliziran evropski sistem za eh, porazdelitev beguncev in procesiranje prošen za azil? V prihodnosti to lahko koordinira nekaka okrepljena agencija EASO. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, gospod eh, profesor. Prav tako me zanima, na kakšni osnovi, na kakšnih kriterijev naj bodo kvote eh, porazdeljene, se pravi število prebivalcev, eh, velikost države in tako dalje. In tudi na kakšni osnovi eh, naj se prosilce za azil porazdeli po določenih državah, glede na že obstoječe vezi in tako dalje. In EASO bi lahko obravnaval te prošnje za azil in lahko bi bil tudi prisoten v vseh državah članicah in eh, na ta način bi se lahko tudi eh, na tehnični ravni državam članicam ponudilo eh, to pomoč na terenu. Vidimo tudi, da so bile upravljene raziskave glede člena 80 kot pravne osnove tudi za priseljevanje in to je nekaj, kar je treba počrtati člen 80 lahko uporabimo in veseli me, da ste to omenili. Eh, prav tako se mi zdi dobro tudi, da ste omenili veselitev. Torej, vemo, da 15 eh, držav članic samo sodeluje pri tem programu in nekatere jih sprejmejo samo peščico. Na koncu bi morali imeti situacijo, kjer vse države članice sodelujejo, kajti sicer ne moremo govoriti o skupni Evropi. Eh, profesor Debrucker, zanima me tudi, če lahko spregovorite o eh, razširitvi mandata Frontexa in kaj je treba narediti za to, da smo lahko eh, proaktivni pri reševanju na odprtem morju. To bi bilo koristno. Imam še tisoč drugih vprašanj, ampak se bom tu ustavila. Ja, in že tako ste porabili trikrat več časa, kot bi ko ste ga imeli na voljo. Torej prosim druge govorce, da resnično spoštujete čas, ki vam je na voljo, kaj ti itak imamo že zelo malo časa in veliko govorcev. Barbara Spinelli ima sedaj besedo. Skupina Gue. Hvala lepa, gospod, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila vsem, ki so tu prisotni in vsem, ki so tu predstavili svoje projekte. Torej, rekli ste, da je ta zamisel neuspešna. Zanima me, če za naše vlade in za naše državljane morda ta ideja vseeno ostaja, ostaja živa. Torej, imam vprašanje za admirala. Rekli ste, da Mare Nostrum ni imela eh, tega učinka vzvoda, ampak eh, sprašujem se, če morda sedaj eh, ponavljamo napake s tem, da smo se lotili tihotapcev in da imamo tu načrt uničenja vseh teh plovil in sprašujem se, če so ti res najpomembnejši odgovorni. In uh, tu bom končala. Ampak uh, to, kar ste povedali, da se lahko mm, izognemo uh, smrtim na morju, če jim preprečamo, preprečimo, da uh, sploh pridejo. Uh, do morja, ampak eh, tu se vračamo k trnjavi Evropi. Države kot so Eritreja in eh, Egipt ne ponujata nobenih, eh, nobene varnosti na področju um, človekovih pravic. Gospa Čebalo, zeleni. Hvala lepa. Ko govorimo o holističnih uh, rešitvah oziroma pogledu na migracije ne smemo razmišljati samo o kratkoročnih eh, vprašanjih, temveč tudi o dolgoročnih. Mislim, da se moramo osredotočiti seveda eh, sedaj tudi na vse te uh, grozote, ampak istočasno si je treba pogledati tudi vprašanje reševanja konfliktov in tako dalje. torej kar lahko eh, pomaga tako eh, kratkoročno kot dolgoročno, je, če imamo eh, pravne, pravna urodja, naprimer vizume, humanitarne vizume. Za enkrat imamo opcijo nacionalnih humanitarnih vizumov, ampak ti niso uporabljeni in to je nekaj, kar bi lahko relativno hitro uvedli. In na to, kar mene precej zanima, je rešitev, ki jo je najdel svet in sicer eh, predlagajo vojaške intervencije v Libiji, zato da bodo potonili eh, ladje, preden bodo te lahko sploh odplule. Zanima me, kakšno mnenje ima admiral o tem. Meni se zdi to povsem absurdno. Hvala lepa. Ignacio Coelho, FDD. Corrao. I'm so sorry. Corrao. Dant Albrecht. Eh, bene, in un minuto è veramente difficile riuscire a fare. Ja, torej v eni minuti bom res eh, težko um, podal vse svoje misli. Bom poskušal biti, poskušal biti kratek. Najprej mislim, je, da je treba pojasniti, kakšne so tu sloh pristojnosti. Eh, prepričan sem, da Evropski parlament s tem poročilom, pa tudi z rezolucijo, ki jo bomo sprejeli prihodni teden, lahko uh, ubere konstruktiven pristop in optimističen sem tudi glede predloga komisije, kajti mislim, da, to, da bo to dobra. Dober predlog, slišali smo gospoda Junkerja in dobili občutek, da je član skupine GUE in ELS, e torej precej optimističen sem. Ampak uh, No, bolj ali manj, kaj ne, bolj ali manj. Ampak, eh, kar pa nam mora dati misliti, pa je to, da so danes države članice pristojne za to, se pravi svet eh, in odgovor eh, sveta na to vprašanje, ki je urgentno, pa ni, ti odgovori sveta niso primerni, ti so zastarani. Uh, kajti ne omogočajo niti, da se odzovemo na urgentno situacijo. Ja, seveda smo potrojili eh, sredstva za Triton, ampak nismo pa razširili mandata in eh, tudi dolgoročno nimamo nobene rešitve, če tega ne bomo naredili na ta način, na način, da bomo najprej pregledali gospodarsko politiko v državah v razvoju, iz katerih ti ljudje bežijo, in pa tudi našo mednarodno politiko, ne bomo storili nič in tega ne delamo. In tu je v igri resnično naša verodostojnost, verodostojnost Evropske unije, moramo biti močnejši napram državam članicam. E group, Laura, Ferrara. Laura Ferrara, koordinatorica skupine ELS. Hvala lepa. Gotovo se strinjam s tem, kar je povedal gospod Korao. Kot je profesor Brojke ravno kar povedal, ne gre zgolj za moralno obveznost, temveč tudi za pravno obveznost po členu 80. In eh, to se nanaša na solidarnost in sodelovanje. Ampak eh, veliko krat je bil ta člen kršen ali enostavno zapostavljen tu gre za globalizacijo. Ravnodušnosti. Ljudje umirajo, ženske, otroci, ljudje umirajo in izgubljamo preveč časa. Ta čas bi morali izkoristiti za specifične predloge. Bojim se, da vsa čas izgubljamo za sterilne razprave. če si pogledamo predloge, ki jih podaja svet, vidimo, da so to povsem nezadostni, neprimerni predlogi in agenda, ki je bila predlagana maja, gre v smeri tega, kar je povedal gospod Juncker na plenarnem zasedanju, na zadnjem plenarnem zasedanju, ko je govoril o pravilih iz Dublina, ampak tu gre še vedno samo za neke želje, za neko izjavo o nameri, ampak treba je zagotoviti, da bodo države članice to tudi izvedle. Imamo še deset eh, oseb, ki so se prijavili k besedi. Gospana Gome, še eno minuto. Ja, torej, brala sem intervjuje z eh, tihotapci v Libiji, ki niso vsi Libici in vsi pravijo, da Evropska unija dobiček ohranja zase, zato ker ne omogoča nobenega pravnega načina za priseljevanje. Torej, to je edini način, kako lahko preprečimo, da bi tihotapci ustvarili dobiček. Potrebujemo zakonito pot v Evropo. Prav tako moramo tudi porazdeliti breme, ki ga predstavljajo begunci in priseljenci. Seveda imamo možnost humanitarnega vizuma in tako dalje, ampak jaz sem med tistimi, ki razumem, kako urgentno je to. Naša človečnost je tu v igri. Potrebujemo eh, skupno eh, operacijo za reševanje življenj v sredozemlju. Imamo vojsko, imamo italijansko vojsko, imamo um, vse možnosti. Kako je mogoče, da eh, pošiljamo našo vojsko v, eh, v Rdeče morje, ne pa eh, v sredozemlje? Ja, in seveda se je treba boriti proti tihotapcem. Um, grozno je to, da Frontex sploh nima mandata za to, da bi prijel eh, tihotapce in da svet tega mandata Frontexu ni želel dati. In sedaj eh, so predvideli, da bodo uničili eh, ladje. Ampak sklepi sveta so res preskromni in ne morem se bolj sprinjati z gospodom profesorjem Debrukarjem, da tako Svet kot komisija tu kršita načelo solidarnosti. Tu se je treba spopasti z krizo in vse vlade, vključno z mojo, bi lahko naredili več za begunce in za migrante. In vsi trdijo, da si tega ne morejo privoščiti. Potrebujemo nov pristop, potrebujemo pristop solidarnosti in potrebujemo vodi, vodilne, vodilne, ki bodo dejansko imeli vizijo, dolgoročno vizijo, ki uh, razumejo tudi potrebe Evrope, tudi glede staranja prebivalstva, da potrebujemo mlajše prebivalstvo in uh, vodje, ki ne sledijo samo uh, najbolj mm, nesprejemljivim populističnim vidikom in pa anketam. Torej, omenjeni so bili tihotapci, 300 64. Tihotapcev je bilo areteranih, eh, ampak to eh, pod italijanskim zakonom. Zakaj to ne more biti eh, evropski mandat? Zakaj lahko to uporabimo za pirate v Indijskem oceanu, ne pa v Sredozemlju? Merci. Question. Hvala lepa. Zelo hitro eh, vprašanje, gospod Fofi. Zanima me, če eh, po razpravah med državami članicami, če eh, smo imeli tudi razprave z mornarico drugih držav članic za skupno delo in zlasti me zanima, če ste predvideli skupno delo na področju humanitarnih vizumov, kajti tudi, če tega ne bomo mogli uvesti jutri, bomo to lahko naredili. Eh, pojutrišnjim. Torej, če lahko eh, predvidimo, da bi eh, se že na sirijski in na libijski obali predvidelo ladje, kjer bi lahko sprejemali te vloge za azil in na to osebe tudi prepeljali v države, kamor so namenjeni. Čirkos. Hvala. Naslednji je gospod Kirkos. Pozdravljam gospod Konstantopolu. Eh, sam spadam med tiste ljudi, ki verjamejo, da humanitarna kriza v Grčiji ni bila posledica eh, posojil, ampak eh, zgrešenega ekonomskega modela. Vendar pa se mi je vaš govor se nazel zelo zanimiv. Glede Frontexa, vsi oziroma večina je v parlamentu podprla to, da se potroji proračun za Frontex in da bo Frontex vodil tudi operacije reševanja in iskanja na morju. Kaj meni vaša vlada glede okrepitve vloge Frontexa? Uh... Hvala. Gospod Radev je naslednji govorec. Volite. Evrodeputat od Bolgarije, ena od državite členke. Sam sem poslanec iz Bolgarije. Uh, to je ena od držav, ki je pod velikim pritiskom zaradi uh, uh, valov priseljencev in beguncev. Vedno sem si prizadeval za solidarnost in za to, da si vse evropske države članice porazdelijo breme in odgovornost. Zato sem vesel, da se je Evropski svet odločil eh, za načrt eh, preseljevanja migrantov po Evropi. Evropski parlament je tudi pozval, da je treba sprejeti kvote. Prepričan sem, da bo Evropska komisija v program za migracije, ki bo sprejet 30. maja, vključila te predloge. Ti predlogi morajo biti vključeni tudi v prihodna poročila Evropskega parlamenta. Upam, da poročilo ne bo obravnavalo samo ene regije, torej osrednjega sredozemlja, ampak da se bo osredotočilo na celotno zunanjo mejo Evropske unije v drugačnem primeru se bodo ti kotapci preprosto preselili drugam, svoje poti bodo preusmerili, naprimer čez eh, Črno morje. In odločitve, ki bodo sprejete, morajo vključiti vse države članice. Nujno je, da potrebujemo celovit pristop. Hvala. Tak, eh, Gospa Post. Prejšnji govorci so vprašali uh, že tisto vprašanje, ki sem ga želela zastaviti. Zato bi samo še nekaj dodala in sicer za predstavnika italijanske mornarice. Ali eh, ste uh, kdaj prišli v stik s kakšnimi zasebnimi organi, uh, ki tudi delajo na tem področju, ali za vas to predstavlja pozitiven vidik? naprimer eh, zasebni akteri, ki so tudi udeleženi v reševanju življenj. Ali eh, so vam kdaj eh, kakšne take institucije pomagale? Kaj mislite, da bi lahko na tem področju še dosegli? Meni se zdi, da bi morali združiti moči in okrepiti sodelovanje med vsemi akteri. Torej, zanima me, ali obstajajo kakšne težave s pomankanjem koordinacije oziroma problemi med posameznimi eh, udeleženimi stranmi. Kako tudi ocenjujete svoje izkušnje na tem področju in kaj mislite, kako bi lahko vplivali na svet in komisijo? V tem trenutku se je treba osredotočiti predvsem na tiho tapce. Eh, zdi se mi, eh, da mora to biti v središču oziroma preveč pa tega tudi ne smemo povdarjati, zato da se ne izognemo dejanskemu problemu in odgovornosti. Naslednja govornica. Hvala vsem, ki so eh, povedali, kakšna je razlika med eh, reševanjem življenj in pa nadzorom meja. Zelo pomembno je, da ta odbor in parlament zahtevata od sveta, da nikoli več ne. Eh, naredi takih sklepov kot zadnjič. Tukaj obstajata dve smeri, nekateri se želijo osredotočiti na tihotapce, na nadzor eh, na mejah eh, in na prenos azilne in migranske politike. Ti želijo vzpostaviti tudi neke vrste super Frontex. Po drugi strani pa imamo take, ki eh, mislijo predvsem na solidarnost. Ko sama razmišljamo o solidarnosti, Eh, med državami članicami se mi to zdi absurdno. Govoriti moramo o ljudeh, ki bežijo pred vojno, govoriti moramo o ljudeh, ki eh, potrebujejo zaščito, ki eh, jim je treba rešiti življenje. Mm, dobro, da ste vi danes pregovorili o solidarnosti na drugačen način. Mislim, da bi morali to upoštevati, ko bomo reševali življenja. Sama prihajam iz Švedske in svoji vladi govorim, ne skrivajte se za ostalimi 27 državami članicami. Vprašajte se, kaj vi lahko naredite uh, za reševanje življenj sredozemlju. Mogoče lahko podprete Mare Nostrum, mogoče bi zdaj lahko kaj prispevala tudi katera druga država članica. Hvala, gospa Majer je naslednja, izvolite. Um, Hvala, gospod predsedujoči. Vsi tukaj vemo, da tragedije v sredozemlju zelo močno vplivajo na vse. Trenutni sistemi in novi predlogi kažejo, da mm, bo vse skupaj privedlo še do več nezakonitega priseljevanja. Še več bo priseljencev, ki si bodo želeli priti v Evropo in posledično bo tudi več smrti v sredozemlju. Potrebujemo drugačen azilni sistem. Sama bi se osredotočila na. Eh, eno vprašanje. 40 tisoč eh, ljudi je skušalo priti v Evropo na trgovskih ladjah. To predstavlja eh, tudi veliko tveganje in nevarnost za posadko na teh ladjah. Hvala. Gospa Winberg je naslednja, izvolite. Ja, eh, ja. Hvala predsedujoči. Želela sem povedati, da so vse te katastrofe grozljive. Mislim, da se vsi strinjamo v zvezi s tem. Imamo pa različne ideje, kako bi situacijo lahko rešili. Govorimo o solidarnosti. Sama sem razočarana, kajti nihče še ni rekel, da bi morali pomagati ljudem v begunskih taboriščih in to v njihovih izvornih državah. Mislim, da bi tako ukrepanje dejansko pomagalo. Potem pa imam še vprašanje v zvezi s Frontexom. Opisala, obiskala sem Frontex v Italiji pred eh, nekaj tedni in dobila sem občutek, da bi se morali boriti proti nezakonitim dejavnostim na zunanjih mejah. Ampak eh, večino svojega časa, več kot 80 odstotkov, porabijo za iskanje in reševanje. Kaj pa tihotapljenje, droge in tako naprej. Kako je prizadeto njihovo delovanje na tem področju? Britanci in Francozi so predlagali, eh, da bi lahko poslali tudi vojaške ladje v okviru Združenih narodov v sredozemlje, zato da bi se borili proti tihotapcem z ljudmi. Zdi pa se, da eh, so drugi eh, tukaj hinavski in ne želijo sodelovati. Hvala, gospod Čehovski. Hvala. Hmm. Lahko spregovorim uh, o možni rešitvi, oziroma predvsem to me zanima in zanima me tudi, kaj se zgodi z ljudmi, ki ne dobijo azila, kam jih potem vrnejo, kam gredo ti ljudje. Ali to koga zanima? Ko smo si ogledali videoposnetka, in to je bilo tudi v skladu z informacijami, ki uh, jih imam jaz, uh, uh, je bilo videti, da ljudje preprosto dajo tihotapcem vse svoje premoženje. Ko pa pridejo v Evropo, pa pogosto ne dobijo statusa begunca. In uh, če te ljudi uh, v Evropi zavrnejo, ali potem vemo, kaj se z njimi zgodi. Moje zadnje vprašanje pa je naslovljeno predvsem na gospoda De Brujkarja. Rekli ste, da je ljudem treba dati zakonite eh, možnosti, da zaprosijo za azil v Evropi. Kako pa je za to poskrbljeno v pravu? Kako bomo pravno gledano to izvedli? In z praktičnega vidika me tudi zanima, kako. Eh, bomo to naredili ali bomo spostavili poseben organ za to. Gospod Jurek. Dziękuję, pani przewodniczący. Bardzo dużo mówimy o skutkach. Hvala, predsedujoči. Ves čas govorimo o rezultatih, posledično pa zelo malo govorimo o glavnih vzrokih za te drame. To sta civilni vojni oziroma državljanski vojni v Siriji in Libiji. Če teh vojn ne bi bilo, bi bilo tudi človeških dram veliko manj če pride eh, čas, ko eh, bo državljanska eh, vojna izbruhnila tudi v Egiptu, potem se moramo vprašati, kako bomo ukrepali. Takrat to bo še okrepilo migracijske tokove in bo imelo tudi zelo daljnosežne posledice. Če želimo dati vtis, da Evropa lahko sprejme neomejeno število beguncev, potem bo to število samo še naraščalo. E, mislim, da bi morali e, tukaj stvari omejiti, poleg tega pa potrebujemo tudi več sočutja. E, veliko spoštovanje imam do tistih, ki rešujejo življenja na morju. Na Polskem smo sprejeli na tisoče eh, beguncev iz Čečenije, pa nikoli nismo eh, dobili takih spodbudnih besed in pomoči kot eh, države v sredozemlju. Še gospod Depre je na mojem seznamu. Minuto imate, izvolite. No. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Naj najprej povem, da sem zelo uh, cenil intervencijo gospoda admirala Fofija in imam naslednje vprašanje. Kaj sedaj dela italijanska flota znotraj Frontexa, kaj ti ta ima največ izkušenj? Na to drugo vprašanje strinjam se s tem, kar je povedala kolegica Cecilija Wikstrom, ki je žal že odšla in sicer glede integriranega sistema. Uh, obravnave prošen za azil, če želimo preprečiti, da bi ljudje umrli, preden dobijo azil, jim moramo omogočiti, da zaprosijo za azil, preden umrejo. Nisem dobro razumel tudi eh, razmerja tu med eh, komisijo in pa uh, Eh, svetom in državami, zakaj ne uporabimo orodja, ki ga že imamo in sicer začasne zaščite. Moram reči, da tu ne razumem dobro, zakaj je to tak problem. Hvala. Eh, to je bil krok, ko so spregovorili poslanci in poslanke. Zdaj pa bodo besedo dobili spet naši gostje, vsak približno za tri minute zato da eh, podate nek zaključek in odgovorite na vprašanja. Mogoče ne boste mogli odgovoriti na vsa. Lahko bi zdaj obrnili vrstni red tako, da bo prva spregovorila gospa Konstantinopolu. Za tri minute, prosim. Thank you. Uh... Eh, hvala. Mislim da se vsi strinjamo, da moramo narediti več. V številnih prispevkih sem zaznala zelo kritično stališče do izvršne veje oblasti. Vse pa bi spodbudila, da se zauzamemo za ukrepanje. Poslanci in poslanke lahko odigrate svojo vlogo, lahko jo odigramo in lahko aktivno spodbujamo določene pobude, ki si prizadevajo za zaščito tistih vrednot in načel, ki jih je ne samo treba zaščititi, eh, ampak je to tudi nujno potrebno, ko govorimo o trdnjavi Evropi. Tukaj bi povedala, da ne gre samo za politične zaključke, ampak za uh, lekcijo življenja. Trnjava Evropa je bila neuspeh. Če izhajamo iz tega, da bomo samo gradili meje in zidove in da se bomo zaščitili, čeprav to besedo sovražim, ker eh, predpostavlja, da na uh, ogrožene skupine, na begunce in migrante gledamo kot na grožnjo. Torej, ta ideja je uh, propadla. Postavljeno je bilo vprašanje o stališču uh, vlade do Frontexa, Eh, naj povem gospodu Kirkusu, da predstavljam grški parlament in ne vlado, imamo ločevanje oblasti na tri veje in ne moram govoriti v imenu vlade. Parlament in parlamentarci bi morali biti zelo občutljivi do vprašanj, eh, ki so povezana s kršitvami človekovih pravic in mednarodnega prava in humanitarnega prava. Eh, ko gre za eh, operacije nadzora. V Grčiji smo bili priče traumatičnim primerom. Naprimer, eh, ljudje so se utapljali v farmakonisiji. Naprimer, ko se je plovilo prevrnilo. Kasneje pa se je izkazalo, da je reš, ta reševalna akcija eh, kršila eh, mednarodno pravo. Parlament bi moral spostaviti eh, nek postopek nadzora za zaščito človekovih pravic. Rada bi se odzvala tudi na vprašanje o begunskih taboriščih. Mislim, da je bilo zelo prav povedano, ko ste rekli, da nismo naredili dovolj in nismo rekli dovolj. Ko gre za sprejem beguncev, grške izkušnje glede postopkov za sprejem beguncev, Eh, kažejo na črni humor, ki sem ga omenjala tudi že prej. Begunska taborišča eh, imajo tudi značilnosti koncentracijskih taborišč. Eh, za higieno ni poskrbljeno, prav tako niso zaščitene človekove pravice in človekove potrebe. In tega ne moremo preprosto pomesti pod preprogo. Rada bi se tudi zahvalila za prispevek švedske poslanke. Mm, vsekakor je res solidarnost, bi eh, morali nameniti tistim, ki eh, so ogroženi. In to besedo bi morali uporabljati samo v kontekstu, ki eh, jo opravičuje. Državna raven bi tukaj morala pokazati solidarnost ne samo do ljudi, ampak tudi do drugih držav članic in do drugih družb. Hvala. Hvala, profesor De Brujker. Eh, tudi vi imate na voljo približno tri minute za to, da odgovorite na vprašanja hvala. Zelo uh, kratke odgovore bom dal. Najprej moramo upoštevati, da je solidarnost uh, pravna obveza v evropskem pravu, ne pa nažalost v mednarodnem pravu. E, mogoče samo v okoljskem pravu, to je izjema. V mednarodnem pravu pa ni obvezujočega pravila glede solidarnosti med državami. In zato, naprimer, so presali, preselitve nekaj, kar ni obvezno eh, za države, ki se za to odločijo. V pravu EU pa v členu 80 obstaja obveza, ampak eh, nekaj diskrecijskega prostora je na voljo Evropski uniji glede tega, kako se vse skupaj izvaja na podlagi 80. člena ne moremo trditi, da bi vse države morale sprejeti eh, prosilce za azil. Naprimer, nekatere države se lahko odločijo za drugačne ukrepe, lahko eh, za to namenijo finančna sredstva. Eh, ko gre za skupen azilni sistem EU, moram povedati, da je nujno treba upoštevati, da tukaj ne gre samo za zakonodajo. Eh, tukaj eh, gre za zakonodajo, pa tudi za operacije in sodelovanje, torej izvajanje preke AZA, gre tudi za financiranje in solidarnost in pa eh, zunanjo dimenzijo ima vse skupaj. In to ni vedno jasno. Ljudje dosikrat mislijo, da s prejetjem zakonodaje skupni azilni sistem že obstaja če bi si prizadevali za bolj centraliziran sistem, to je bilo tudi vprašanje, ja, ali lahko to naredimo na hitro, bojim se, da ne. Nekaj predlogov je bilo podanih. V poročilu za Evropski parlament iz leta 2010 je bilo podanih kar nekaj predlogov in eden od njih je bil, da se okrepi mandat EASA tako, da se EASU da pristojnost, da državam članicam pošilja upravne smernice. Države članice morajo potem te smernice upoštevati, razen če zelo razumsko eh, in utemeljeno razložijo, zakaj tega ne morejo. Mislim, da bi bilo zelo zanimivo pogledati tudi oceno EASA. Naj vam povem še eno stvar. Ocena jasa bo izvedena strani zasebnega podjetja, ki ga jaso plačuje. Eh, sam se sprašujem, ali je to usklajeno 70. členom pogodbe, ki zahteva neodvisno in objektivno oceno. Kar se tiče mandata Frontexa, bi bilo tudi dobro eh, določene točke še razjasniti, vendar pa mislim, da to ni trenutno nujno potrebno. Frontex lahko in mora izvajati operacije iskanja in reševanja. Vsaka Frontexova operacija se pretvori v operacijo iskanja in reševanja. In sicer po logiki morja. Potem pa pravne poti, tukaj bi morali biti eh, previdni glede eh, besedišča, ki ga uporabljamo. Legalne poti za azil, da, ne pa legalne poti za priseljevanje oziroma migracije ali obstaja pravna obveza eh, za ustvarjanje pravnih poti do azila. To pa je zelo kontroverzno vprašanje, eh, glede katerega se tudi odvetniki oziroma pravniki ne strinjajo. Ženevska konvencija je eh, zelo dobra pogodba, ampak je samo pogodba, pogodba o beguncih in ne o azilu. Ena od najboljših rešitev je preselitev, preseljevanje. Eh, zdi se mi bolje eh, ravnati tako kot pa s humanitarnimi vizumi, kajti ne razumem, kako bodo države članice obravnavale eh, veliko število prošen. Na evropski ravni bi lahko to bolje uredili s preseljevanjem. Zakaj se začasna zaščita ne uporablja, tega tudi sam ne vem komisija in ljudje eh, nasplošno se bojijo posledic in tukaj bi bila potem tudi vključena solidarnost. Nimamo jasne razprave o odgovornosti. Še eno stvar bi povedal in opozoril parlament na to. Malo so me zbegali sklepi sveta. Pod tretjo točko pravijo, da se bodo borili proti tih otapcem uh, eh, v okviru mednarodnega prava. Uh, rekli so traffickers in ne smugglers. Torej, tistim, borili se bodo proti tistim, ki trgujejo in ne tistim, ki tih otapijo. Eh, Martin Zirep, also... Martin Zirep bo, uh, upam, tudi podal svoje zaključke v treh minutah. Tam bom rekel 3 minut. Ne bom porabil vseh eh, treh minut, kaj ti tudi zelo pozen sem že in moram ujeti letalo za domov. Mi eh, izvajamo operacije v Libiji oziroma eh, na območju Libije, vendar pa Libija sploh nima nobenih zmogljivosti, ne odgovarja na telefonske klice in nič ne naredi v zvezi s tem ne vem, ali ima sploh voljo karkoli narediti. Eh, o tem se vsi zelo močno sprašujemo. Eh, enota, ki koordinira reševanje v eh, libijskem območju, pa je koordinacijski center iz Rima. Italija nosi breme koordinacije reševanja v libijskem krogu, ne, poleg svojega reševalnega kroga. In eh, ta centr za koordinacijo mora potem eh, ugotoviti, kje je prišlo do eh, nesreče oziroma kje se plovilo nahaja. Prosim vse članice člani odbora Libe, ampak ne samo njih, tudi celoten Evropski parlament, da izvajate pritisk. Sam to pravim v imenu zasebnih državljanov, ki so vas izvolili. Eh, mislim, da morate eh, povečati svoj pritisk eh, za to, da se bo iskanje in reševanje migrantov depolitiziralo. To mora biti na vrhu vaše agende. Hvala. Thank you very much. Uh... Hvala. Na koncu pa bo zaključke podal še admiral Fofi, če je možno v treh minutah. Eh, ci provo e rispondo al mio amico Martin. Skušal bom podati zaključke v treh minutah in odgovoriti eh, prijatelju eh, Martinu. Moram pa še nekaj razložiti. Centr za reševanje v Rimu je odgovoren, ampak eh, to ne pomeni, da tisti, ki ne odgovarjajo na telefonske klice, tudi niso odgovorni. Libijske oblasti v tem trenutku niso zmožne izvajati operacije reševanja. Italija se odziva, čeprav smo daleč, ampak to je edino pravično, torej edino prav je, da ukrepamo, kajti v bistvu smo vsi odgovorni. Ko gre za reševanje migrantov, to uh, ponavadi poteka z ladjami ladja pa nosi zastavo, torej kapitan te ladje eh, zastopa neko državo. Eh, in te ladje rešujejo ljudi, ki so ogroženi. Ko eh, ljudje pridejo na reševalno ladjo, potem niso več v nevarnosti. In kapitan vpraša vse države, ki so v bližini, kako se bodo odzvale. Država pa lahko poda pozitiven ali negativen odziv. To je odgovornost vsake posamezne države članice. Italija je nudila kar največje možno sodelovanje, vendar pa uh, ni spremljivo, da drugi ne pomagajo. Mi naredimo vse, kar je v naši moči. Druge države pa prosimo, da se tudi vključijo poslanki Spinelijevi bi povedal, da se ne osredotočamo sa, samo na kriminalne združbe. Odgovor je preprost. Zadovoljen sem, da so se začele dejavnosti Frontexa. To ni popolna misija, tudi ne Mare Nostrum. To ni uh, celovita rešitev, ampak kaže pa na to, da se je Evropa začela odzivati operacij iskanja in reševanja so pomembne. Pomembno pa je zagotoviti tudi, da do tega ne bo več prihajalo. Frontex eh, bi moral ukrepati na zunanjih mejah in upam, da bomo dosegli bistven napredek. pred 20 leti so albanske oblasti komaj bile v stanju eh, eh, pomagati same sebi in so zato prosile Italijo. Mm. Tukaj imamo eh, ribiške ladje, ki se lahko začnejo uporabljati tudi drugače. Seveda to ni eh, zaželjeno. Imamo evropske enote, ki jih v evropskih morjih napadajo kazenske združbe. Te eh, združbe uporabljajo eh, njihove ladje potem za prevoz migrantov. Mislim, da se je treba odzvati na takšne napade. V specifičnih primerjih pa je eh, treba tudi konkretno ukrepati proti tem kaznjivim družbam. Kako bo Frontex lahko še karkoli naredil? To se sprašujem tudi jaz. Če bo imel več sredstev, če bo več pomorskih enot, če bo več helikopterjev in druge opreme, bo Frontex gotovo lahko bolje delal. Eh, poleg tega razmišljamo tudi o, o eh, pomorski vojaški operaciji na ta način bi dopolnili uh, operacije na odprtem morju, uh, torej operacije Frontexa na odprtem morju. To je pozitiven znak. Če bo Evropa lahko izpolnila te zahteve, če se bo lahko soočila s tem izzivom in bo sodelovala vse več organizacij, uh, Če bomo lahko um, okrepili boj proti nezakonitosti, če bomo reševali ljudi, um, mislim, da je to dobra misija in uspešna misija. Um, italijansko ime narodno pravo. Um, vprašali ste nekaj o tem. Pred um, tremi leti smo začeli z operacijo. Um, Ukvarjali smo se tudi s piratstvom, z begunci in eh, trgovanje z ljudmi in tihotapljanje po morju je še hujše kot trgovanje s sužnji, kaj ti eh, za sužnjo zdaj poskrbijo, da pridejo eh, srečno do cilja. Tukaj pa ni vedno tako. Upam, da bodo da bodo Združeni narodi lahko eh, na novo opredelili mednarodno pravo, tako da bo to vključevalo tudi obravnavo beguncev. Eh, begunci potujejo v grozljivih pogojih, pogosto so deležni mučenja. Eh, no, zdaj pa še nekaj o Libiji. Veliko poti gre čez to ozemlje in trenutno študiramo možnost, kako sodelovati z enotami v Libiji. Tam zdaj obstaja vlada, ampak ta vlada je razdeljena. Upam, da bomo lahko sodelovali, ne da bi tvegali eh, nasilje. V to težko verjamem, kajti Libija je še vedno zelo nestabilna. No. V begunskih taboriščih so ljudje, ki skrbijo za varnost eh, in eh, lahko bi tudi eh, tam obravnavali prošnje za azil, ampak za to boste morali poskrbeti tudi vi. Kaj pa se dogaja z nevladnimi organizacijami? te so zelo pomembne. In številne dejavnosti, ki jih izvajamo, bi bile nemogoče, če ne bi bilo nevladnih organizacij. Te organizacije upravljajo odlično eh, delo, celo tiste, ki so zelo protivojaško usmerjene, eh, so se izkazale za naše najboljše zaveznike. Kaj dela eh, italijanska mornarica? Operacija Mare Nostrum je končana. Od 1. novembra do 6. maja je bilo uh, rešenih uh, eh, 56 tisoč ljudi. Izpolnili smo uh, misijo rešili veliko ljudi, tako na italijanski obali, kot e, na drugih obalah. V šestih mesecih 51, e, več kot 51 tisoč ljudi. Mi eh, smo se dejansko borili proti kaznjivim združbam. Najlepša hvala. Prišli smo do konca izmenjave mnen. Najlepša hvala, da ste sodelovali. Naslednja seja pa bo 26. maja, ko bomo obravnavali poročilo na lasno pobudo na to temo v odboru Libe. Sedaj pa vse, ki želijo zapustiti dvorano, prosim, da odidete v miru, tako da lahko čez par minut začnemo naslednjo točko na dnevnem redu, to je interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane torej program ISA 2.

Okay, colleagues, please, if... Spoštovani kolegi, prosim, da vsi zasedete svoja mesta, tako da lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Prosim vas, da morda pogovore nadaljujete izven te dvorane, tako da bomo lahko izkoristili čas, ki smo ga predvideli za obravnavo naslednje točke. To je točka 14. Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane. ISA 2. Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja. Poročevalec oziroma pripravljalec mnenja je Jürgen Leners, Pristojni odbor je odbor ITRE. Sedaj bo potekala razprava o predlogih sprememb k predlogu mnenja. V skladu s 54. členom poslovnika smo pridruženi v odbor pri tem poročilu. Tako da najprej dajem besedo gospodu poročevalcu, gospodu Lenarsu in na to poročevalcu v senci ter drugim članom, ki bi morda želeli spregovoriti. Gospod Lenars, prosim. Hvala predsedojoči. Ne bom ponovil naslova, ker je zelo zapleten, pa tudi vi ste ga že omenili. Torej, o tem smo že dvakrat razpravljali. Mislim, da se nasplošno strinjamo o dveh glavnih ciljih. Torej, najprej projekta ISA 2, to je nadaljevanje programa ISA, ki naj bi začel delovati do 1. januarja 2016 in drugač, drugič morali bi zagotoviti ustrezno um, zaščito oziroma ustrezno varstvo osebnih podatkov. 25 predlogov sprememb so kolegi predložili, to sem preoblikoval v šest kompromisnih predlogov, ki sem jih razposlal danes. Opravičujem se kolegom, da do sedaj nisem uspel organizirati mm, sestanka poročevalcev v senci. Upam, da bomo to razpravo lahko imeli k malu. Najpomembneje pa je, da dodamo načela varstva podatkov ugrajene eh, zasebnosti in um, privzete zasebnosti. Mislim, da je to pokazala tudi ocena učinka. Zelo pomembno je, da v besedilo unesemo nov člen, ki pravzaprav pravi, da rešitve, ki se razvijajo v okviru programa ISA ali pa uvedejo, bi morali biti eh, v skladu za zaščito mm, prava Evropske unije glede varstva osebnih podatkov in glede pravil eh, posredovanja tovrstnih podatkov. Tako da upam, da bomo skupaj s kolegi hitro sprejeli te določbe. Hvala. For... Najlepša hvala. Hvala za predstavitev in hvala za opravljeno delo. Zanima me, ali bi kdo izmed poročevalcev v senci ali drugih kolegov sprejel, želel spregovoriti. Gospodali. Najlepša hvala. Hvala poročevalcu. Danes zjutraj smo prejeli kompromisne predloge, na hitro smo jih preleteli. Mislim, da ste na splošno večino točk, ki smo jih želeli uvesti kot SND in tudi m, mm, tiste elemente, sva, na katerih sva delala s predsedujočim, da ste jih sicer unesli v določeni meri, ne pa v celoti, tako da bom poslala do konca dneva še svoje pripombe sem pa dokaj optimistična, kajti občutek, ki sem ga dobila na podlagi predlogo sprememb strani poročevalcev in senci in na podlagi pripomb kolegov v tem odboru, zdi se, da smo torej usklajeni. Zdi se, da obstaja konsens glede temeljnega pomena varstva podatkov za naše vsakdanje življenje. Sedaj gremo torej še nekoliko dlje kot. Uh, samo varstvo osebnih podatkov v, v fizičnem svetu. Tako da bi rada vnesla še to razlikovanje, da to zagovarjamo tudi v virtualnem svetu. Kaj ti dan današnji sta virtualni in realni svet če dalje bolj povezana oziroma eno in isto. Tako da se veselim nadaljnega sodelovanja s pripravljalcem mnenja in bom poslala tudi svoje komentarje glede kompromisnih predlogov. Hvala. Najlepša hvala, še kdo želi besedo? Ne. Mislim, da smo torej prišli do zaključka, razen če bi na koncu rad še kaj dodal pripravljalec mnenja. Morda bi lahko tudi gospod predstavnik komisije še kaj dodal, če želi. Gospod Sagija, prosim. Najlepša hvala za besedo. Rad bi se zahvalil pripravljalcu mnenja za dobro upravljeno delo gre za zelo težavno nalogo najti torej kompromis pri različnih predlogih sprememb. Pozdravljamo predloge sprememb glede varstva osebnih podatkov in glede zasebnosti v samem besedilu. Menimo, da je to vsekakor pomembno. Rešitve, ki se oblikujejo mm, in ki jih uvede mm, Evropska komisija, seveda predvidevajo zasebnost, ki je ugrajena in privzeta. Tako da bomo še naprej sodelovali s pripravljalcem mnenja, tako da bi lahko pojasnili različne elemente tega programa, tako da bi zagotovili, da varstvo osebnih podatkov ne spoštujemo samo pri rešitvah komisije, temveč da bomo našli primerne rešitve tudi v odnosu s tretjimi stranmi in pri sodelovanju s tretjimi državami. Hvala. Najlepša hvala torej pripravljalcu mnenja in poročevalcem v senci in gospodu Sagijasu za njegov prispevek tem smo zaključili to razpravo. Glasovanje o snutku mnenja gospoda Lenarca je predvideno za 26. maja.